kaj k malu lahko govorili tudi o tem, da so se razmere v zvezi z odpadki v kampanji končno razrešile. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kocolino je tudi na seznamu, ampak mislim, da ga ni tukaj. Želi še kdo spregovoriti v zvezi s kampanjo? Če ne, potem je ta točka zaključena. Zapisnik bo predložen jutri oziroma na voljo jutri. Resolucijo, ki smo jih sprejeli, bomo poslali na ustrezne naslovnike in to zasedanje Evropskega parlamenta je zaključeno. Hvala vsem. Konec zasedanja.